proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka ena, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve, kdo za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Številka dve. Pérez Juvorias. Glasovanje končano. Sprejeto. Skupaj glasujemo o preuzvrbenju šelka 3 in 10 za proti državni zavrnjena. 31 je za proti državni sprejeto. Šelka 4 je za proti državni zavrnjeno. Odstavek številka 41 je za proti državni zavrnjeno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 Zavrnjeno. Odstavek 89 v dveh delih, prvi del kdo za, proti, držani, sprejeto, drugi del kdo za, proti, držani, sprejeto. Odstavek številka 90 kdo za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremlja številka 9 kdo za, proti, držani, zavrnjeno. Šelka 13 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstavek 108 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Prvi, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Prezvene šelka 7, kdo je za, proti, zdržani, to bomo preverili. Prezvene številka 7, izvolite. Prezvene šelka 7, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Glasovanje končano. Zavrnjeno. Prezvojenje šilka 8, da za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna navedba štil F. Prvi, dve deli, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto proti zdržani. Sprejeta. Čestitamo gospodu Langen. Sedaj pa gremo na obrazložitev glasov. Right, but all the SD had this then.